Dobro večer, Evropa. Dobrodošli pri Eurovizijski razpravi. Samo teden dni nas ločuje od volitev v Evropski parlament. Danes bomo torej zastavili pomembna vprašanja kandidatom, ki želijo voditi Evropsko komisijo naslednjih pet let. Oglašamo se vam v živo iz Evropskega parlamenta v Bruslju, kjer bo šest kandidatov za mesto predsednika Evropske komisije predstavilo svojo kandidaturo oddajamo v živo po vsej Evropi na kanalih Eurovizije, pa tudi po spletu. Lep pozdrav prav vsem! Am... E- Smo torej vaši voditelji. Sem Emilij Trang Nguyen, voditeljica poročil iz francoske televizije. Sem Markus Preiss iz eh, nemške televizije. Jaz pa sem Anastina Hekele, delam kot dopisnica za finsko televizijo v Parizu in vodila vas bom skozi razpravo na družbenih medijih. Vendar pa nismo pomembni mi, pomembni so kandidati za najpomembnejši položaj v Evropi. Izrečimo jim dobrodošlico, z nami so Niko Kue, belgijski sindikalist in vodilni kandidat za Evropsko levico. Iz Nemčije, Ska Keller za evropske zelene. To je njena druga evrovizijska razprava. Iz Češke republike Jan Zaradil, član Evropskega parlamenta in sicer zavezništva konzervativcev in reformistov v Evropi. Z Danske komisarka za konkurenco Margarete Vestager za zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo. iz Nemčije, Manfred Weber, predsednik Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu in tudi vodilni kandidat. In z nizozemske Franz Timmermans, prvi podpredsednik Evropske komisije, on je kandidat stranke Evropskih socialistov. Ampak Za to razpravo ste pomembni prav vi po vsej Evropi. Zato besedo predajam Anastini. Danes večer vas bom vodila skozi družbene medije. Vi ste ključni del te razprave. Skozi cel večer bom spremljala na milijone evropejcev, ki nam sledijo po spletu. Z nami se povezujete z vprašanji, odzivi in komentarji. Torej, povejte nam, kaj za vas pomembno, tako da uporabite hashtag TellEurope in vaš glas se bo slišal. Seveda je pri vsaki razpravi potrebno spoštovati določena pravila in tudi ta razprava ni nobena izjema. Trajala bo 90 minut. Vsak kandidat bo imel minuto, da odgovori na vsako vprašanje. Med razpravo bo vsak kandidat imel dve možnosti za repliko. In res vas spodbujamo, da uporabite to možnost replike kajti potem bo razprava res živahna. Vsak udeleženec bo imel tudi priložnost podati svojo začetno in zaključno izjavo. Vrstni red smo določili z žrebom, začel bo nikako je, izvolite. Pozdravljeni, sem Niko Kue in jaz sem kandidat za Evropsko levico. Rojen sem v Asturiji, na severu Španije. Moj oče je bil rudar. Španijo je moral zapustiti, zato ker se je zoprstavil Frankovemu režimu. V Belgiji so nas sprejeli ljudje, ki so bili zelo solidarni z nami. Tukaj smo lahko študirali in delali in zaradi tega sem dobil ta občutek za Evropo, sposobnost solidarnosti. To solidarno Evropo sem branil, ko sem bil sindikalist in to je Evropa, ki jo želim braniti še naprej. Nažalost pa imamo zdaj Evropo davčnih goljufij, bank in Evropo, kjer solidarnosti ni. Jaz pa si želim imeti solidarno Evropo. Hvala lepa, Niko. Kuje Skakeler. Pozdravljeni. Ta razprava je zelo pomembna in pomembne so tudi te volitve, kaj ti državljani iz celotne Evrope nas opazujejo in pričakujejo rešitve. Vedo, da smo storili veliko napak, ko gre za podnebne spremembe, varčnost, ko gre za demokracijo in državljanske svoboščine. Evropa le s težavo izpolnjuje obljube, na katerih je bila zgrajena. In danes se želim zauzeti za drugačno Evropo. Evropo, ki ščiti naš skupni planet, edini planet, ki ga imamo, za socialno Evropo kjer bomo vsi imeli streho nad glavo in eh, kjer bomo vsi imeli dostojno plačilo. In borim se za Evropo, kjer bodo podjetja nosila pravično breme, kjer bodo spoštovane ženske in kjer bodo zaščitene manjšine. Vem, da lahko ustvarimo to drugačno Evropo, če to storimo skupaj in pa pogumno. Hvala lepa. Naslednji je Jan Zahradil. Pozdravljeni. Mislim, da se z novimi izzivi 21. stoletja ne bomo spopadli na star način vedno tesnejše Evrope, vedno tesnejšega povezovanja. Ne, jaz mislim, da moramo narediti korak nazaj, biti moramo prožni in decentralizirani. Komisija bi morala spoštovati vse države članice, ne glede na to, ali so velike, majhne, ali so na zahodu ali vzhodu Evrope. Želim si, da bi komisija spoštovala nacionalne vlade in sodelovala z njimi, ne pa da se bori proti njim, ne da jim deli lekcije. Čisto preprosto, želim si, da bi imeli Evropo, ki počne manj, ampak bolje. Poiskati moramo novo ravnovesje med nacionalno in evropsko ravnjo. To je Evropska unija, ki jo zagovarjam sam in to je sprememba, za katero se borim jaz. Hvala, Jan Zahradil, zdaj pa Margarete Vestaker. Hvala, sem Margarete Vestager, eh, sem z Danske, eh, z možem imava tri hčere, bila sem ministrica, tudi politična voditeljica in eh, danes delam za vas kot komisarka za konkurenčnost. Zagotavljam to, da se podjetja držijo pravil. Vi kot potrošniki imate izbiro, imate kakovost in pravične cene. Zame je najpomembnejša stvar to, da potrošniki lahko živijo življenje, kot ga želijo živeti in v skupnosti, kjer se počutijo um, dobrodošle, kjer imajo tudi dobre priložnosti. Evropa je najboljši kraj na svetu, kjer eh, danes ljudje živijo, še posebej ženske. Veliko smo dosegli, Ampak ni še vse dokončano. Veliko dela nas še čaka, naprimer, da se borimo proti podnebnim spremembam, da se ukvarjamo s tehnologijo, da ustvarimo družbo, ki bo temeljila na vladavini prava, tako da bodo ljudje svobodni in da bodo lahko živeli svoje življenje, kot ga želijo živeti. Hvala. Hvala lepa, Margarete Vestager. Zdaj pa Manfred Weber. Hvala. V zadnjih tednih in mesecih sem v okviru volilne kampanje potoval po Evropski uniji. Srečal sem se z veliko evropejci. Vidim, da imamo iste pomisleke, iste strahove in isto upanje za prihodnost našega kontinenta. Povedati vam želim, da imam jaz svojo metodo dela, ki jo želim uporabiti na ravni komisije. Želim, da bi bili blizu ljudem da bi se ukvarjali s konkretnimi vprašanji. Želim si, da bi imeli Evropsko komisijo, ki bo delala za ljudi. Jean-Claude Juncker, trenutni predsednik komisije, je svojo komisijo poimenoval Komisija zadnje možnosti. Mislim, da je dobro opravil svoje delo. Jaz pa bi svojo komisijo poimenoval ne Komisija zadnje možnosti, ampak Komisija svežega, novega začetka komisija novega obdobja optimizma za to, da svetu pokažemo, da lahko veliko dosežemo kot evropejci. Hvala. Finally. Hvala lepa Manfred Weber in na zadnje še Franz Timmermans. Hvala lepa. Dober večer. Prihodnost Evrope je v vaših rokah. Prihodni teden se boste odločili o prihodnosti Evrope v naslednjih petih letih. Tisti, ki pravijo, da je za evropske državljane najbolje, da uničijo Evropsko unijo, tem ne verjamem. Tistim, ki pravijo, da jo moramo ohraniti takšno, kot je, ravno tako ne verjamem. Jaz mislim, da če želimo, varno in trdno Evropo, potem moramo poskrbeti za korenite reforme. Čas je, da velika podjetja začnejo plačevati davke. Čas je, da imamo minimalni dohodek v vseh državah članicah. Čas je, da naredimo konec neenakosti med moškimi in ženskami. Čas je, da naredimo konec nasilju nad ženskami. Poskrbeti moramo za spoštovanje načela pravne države v vseh državah članicah. In čas je, da postanejo podnebne spremembe naša prioriteta. In to je moj predlog danes. Hvala lepa, Franz Timmermans, hvala lepa vsem za vaše predstavitve. Ampak to je razprava za naše državljane, zato se bomo sedaj pridružili Anastini, ki bo dogajanje spremljala na družbenih medijih. Ali že imamo odzive, tvite? Yes, Emil. Da, Emili, dobrodošli v središču za družbene medije. Kot vidite, tukaj sledimo in spremljamo vašim, vse vaše komentarje in vprašanja. Razprava se je že začela, zelo živahna je, vprašanja prihajajo, pravzaprav so začela prihajati že pred razpravo. In uh, hashtag Tel Europe uh, že deluje v Belgiji in Nemčiji. Kot si lahko predstavljate, je nekaj vprašanj zelo popularnih na spletu. Imate kakšno idejo, kaj to je, predvsem Brexit, podnebne spremembe, digitalna zasebnost in migracije? Pravzaprav je Sivoč se tudi oglasil, uporabil je hashtag TellEurope in rekli so, da so uh, rešili 65 ljudi v sredozemlju danes. To je res pomembna zadeva. Prosim, oglasite se. Pošiljajte svoje vprašanja, svoje komentarje, uporabljajte hashtag TelEurope. Zdaj pa začnimo z razpravo. Much, hvala lepa, hvala Anastina za ta prvi upogled v družbene medije. In tudi mi bomo začeli z migracijami. To je tema, ki jo številni evropejci najprej omenijo, ko jih sprašujemo o njihovih pomislekih. Evropa pa zaenkrat še ni našla skupne rešitve. Zamisel o preseljevanju ni padla na plodna tla. In celo za nekaj ducatov migrantov, ki v Evropo pridajo na ladjah, kot je Aquarius, se naše vlade vedno znova prepirajo, kam jih poslati. Vprašanje za kandidate. Glede na to, da je toliko napetosti na tem področju, me zanima, ali bi vi kot predsednik ali predsednica komisije opustili prizadevanja za iskanje skupne rešitve in če ne, kako rešiti ta problem. Gospod Zahradil, hvala. Najprej moram reči, da nikoli ne bi ponovil napake, ki jo je storila ta komisija z uvedbo kvot. S tem so samo poglobili razlike med vzhodom in zahodom Evrope. Mislim, da bi morali najti drugačno rešitev. Spoštovati moramo suverene pristojnosti vlad in držav, da same odločajo, ali bodo podelile azil ali ne, ali bodo omogočile naselitev ali ne in ali bodo podelile državljanstvo ali ne. Boriti pa se moramo proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi. Centre za sprejem moramo postaviti zunaj Evropske unije, drugače se ne bomo mogli boriti proti tih utapljanju in trgovini z ljudmi. Skleniti moramo sporozume o ponovnem sprejemu z tretjimi državami in zagotoviti moramo tesno sodelovanje. Najprej pa moramo stabilizirati razmere v Afriki. Pet. Najlepša hvala, gospod Zahradil. Manfred Weber, kaj pa bi storili vi? Edina možnost je evropska rešitev. Nobenega dvoma ni in pomembna sta predvsem dva stebra. Namreč, zagotoviti moramo nadzor na zunanjih mejah in to je jasno. Zato smo prosili za 10 tisoč uradnikov agencije Frontex na mejah. In drugi stebr je, da se spomnimo naše humanitarne odgovornosti. In to odgovornost moramo ponovno prevzeti. To pomeni Maršalov načrt za Afriko, to pomeni vračanje v eh, Sirijo in zaradi tega si moramo zastaviti jasne prioritete. Torej, nadzor na mejah in pa prevzem humanitarne odgovornosti. To sta dve plati iste medalje. Angela Merkel, ki je članica naše stranke, je dokazala, da je to mogoče. Predsednik komisije Juncker je zagotovil dogovor z Turčijo. Torej, oba elementa sta pomembna. Hvala, Manfred Weber. Gospod Kuje, kaj bi storili vi? Priseljevanje je v prvi vrsti velika človeška drama. Tudi jaz sem priseljenec. V Belgijo smo prišli brez dokumentov. Več kot 30 tisoč ljudi je umrlo v sredozemlju in že tudi včeraj je 50 ljudi umrlo v sredozemlju. Zelo pomembno je, da rešujemo življenja. Vsaka politika, ki je namenjena drugačnemu namenu, mora biti predmet ponovnega pregleda. Levica meni, da je priseljevanje priložnost. Tudi jaz sem primer tega. To je priložnost za tiste, ki doma nimajo priložnosti, da se razvijajo. Mi menimo, da ne gre za invazijo v Evropo. Priseljenci predstavljajo nič celih pet odstotka ljudi v Evropi. S tem bi lahko pomladili Evropo. Jaz sem sin priseljenca in uh, mislim, da gospod Weber govori o neki končni rešitvi za migracije in to se mi zdi škandalozno. Hvala, Margarita Vestager. Uh, kaj pa bi vi naredili z ladjami, kot je Aquarius, na primer? Mislim, da je pomembno predvsem to, da najdemo neko dolgoročno stabilno rešitev in to zelo hitro, tako hitro, kot moramo reševati življenje na morju. Sicer nikoli ne bomo prišli do rešitve. Migracije bodo dolgotrajne, trajale bodo zaradi podnebnih sprememb, zaradi sprememb v gospodarskih pogojih. Najpomembneje pa je, da. Evropejci odprejo svoje srce beguncem, da sprejmejo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Po drugi strani pa seveda evropejci od nas pričakujejo tudi, da bomo upravljali migracije in da bomo zagotovili zakonite migracije. Ljudje ne morejo kar tako prihajati brez nadzora in zato potrebujemo skupno rešitev, skupen azilni sistem in potrebujemo tudi skupno solidarnost. Lahko razpravljamo o tem, kako bomo to naredili, ampak to moramo početi skupaj, kajti sicer nam ne bo uspelo. Hvala. Veliko smo slišali o tem, kaj bi morali storiti. Franz Timmermans, vi ste trenutno prvi podpredsednik komisije. Povejte nam, kaj bi vi storili bolje, če bi bili predsednik. Na začetku želim povedati, da vsakič, ko nekdo umre v sredozemlju, izgubimo del svoje duše kot evropejci. To pomeni, da ne upravljamo svoje naloge. Drugič, ko so ljudje enkrat na ladjah, moramo za njih poskrbeti. Ne smemo kaznovati ribičev ali drugih, ki rešujejo ljudi na morju, kakor počne italijanska vlada. To je nespremljivo. In tretjič, preprečiti moramo, da bi ljudje sploh se ukrcali na ladje. Zato se strinjam z Manfredom Webrom. Potrebujemo načrt za Afriko. Evropska usoda je povezana z usodo Afrike. S temi ukrepi z boljšo zaščito meja nam ne bo uspelo, potrebujemo več. Potrebujemo solidarnost v Evropi. Solidarnost ne pomeni samo solidarnost pri zadevah, ki so nam všeč. Včasih je treba požreti tudi kakšno grenko tableto. To velja tudi za vzhodno Evropo. Če bomo nadaljevali po tej poti, se bodo kmalo spet pojavile meje v Evropi in to bo škodilo prav vsem v Evropi. Potrebujemo solidarnost. Thank you, thank you. Hvala, Franz Timmermans. Skakeler. Skakeler kako bi ravnali vi kot predsednica Evropske komisije? Kaj bi naredili? Mi se zelo zauzemamo za evropsko solidarnost. Treba si enakomerno porazdeliti odgovornost eh, in skupaj se moramo soočiti s tem. Poleg tega je treba podpreti skupnosti, ki že veliko naredijo za ljudi v stiski. Veliko mest pomaga, veliko pobud obstaja. Ampak to, kar je res nespremljivo, pa je to, kar se zdaj dogaja v sredozemlju. Ljudje se utapljajo, vemo, kje so oni pokličejo na pomoč eh, centre za reševanje, ampak nihče ne odgovori na to. Italijani jim rečejo, naj pokličejo libijsko obalno stražo, pa se v Libiji tudi nihče ne odzove, ker imajo državljansko vojno. Potem so ti ljudje prepuščeni milicam, ki se imenujejo za obalno stražo. Ne bi smeli dovoliti, da kdorkoli umre v Sredozemskem morju. Hvala lepa, hvala lepa, Ska Keller. Hvala lepa za prvi krok odgovorov. Naše drugo vprašanje pa se nanaša na brezposelnost med mladimi. Če si ogledamo podatke, lahko vidimo, da obstaja velik razkorak med državami na severu in vzhodu in tistimi, kot so Grčija, Portugalska, Italija ali pa celo Francija. Brezposelnost med mladimi v Grčiji je recimo 39 odstotna. Ampak kateri so razlogi za to? Preveč varčnosti, kot v Grčiji ali pa na Portugalskem? premalo reform, kot eh, morda v Franciji in Italiji? Naše vprašanje kandidatom je sledeče. Kako boste poskrbeli, da bo več kot 3,3 milijona mladih evropejcev ponovno dobilo delovna mesta? Gospod Zahradil, beseda je vaša. No, moramo biti zelo jasni, to ni Evropska komisija oziroma to ni njena naloga. Podjetja ustvarjajo delovna mesta, Evropska komisija pa lahko ustvari podjetjem prijazno okolje s tem, da eh, zagotovi dobro zakonodajo in da financira dobre programe s proračunom Evropske unije. Določeni programi že obstajajo, imamo naprimer eh, digitalno Evropo, ki je financirana z desetimi milijardami evrov, imamo tudi obzorje 2020. Eh, s katerim podpiramo raziskave in razvoj. Zato tudi gre en del evropskega proračuna, imamo pa tudi eh, naložbe v EU, Invest EU, s katerim eh, spodbujamo eh, javne in zasebne naložbe v evropsko gospodarstvo. Mislim, da potrebujemo rešitve, ki bodo narejene po meri, glede na posamezne države članice. Naša gospodarstva se zelo razlikujejo, strukture gospodarstev so različne in če si pogledate Evropo, vidite, da je v določenih državah brezposelnost zelo nizka, pri nas doma na primer 3 odstotke. Torej, rešitve bi morale biti eh, narejene po meri in spodbujati bi morali dobre programe. Hvala, Jan Zahradil, Manfred Weber. Nemčija vedno ustraja pri varčevalnih ukrepih in merilu 3 odstotkov. Zanima me, ali menite, da je to tudi razlog za brezposobnost na jugu in ali bi kaj spremenili. Hvala. Nizozemci, Avstrijci, Finci so države, ki jim dobro gre in oni se zavedajo, da njihovo gospodarstvo temeli na mladih. Skupaj se moramo odzvati na izzive. Gre za odgovornost in solidarnost. Za oboje gre. Vse to je treba združiti. Bil sem na portugalskem, v portu. Srečal sem se s študenti in povedali so mi naslednje. Niso zahtevali minimalnih plač, Franc mladi so zahtevali delovna mesta, zato da bodo imeli dobre plače, da bodo lahko ustanovili in oblikovali svoje družine. Zato mi moramo poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, za raziskave, moramo biti odprti za trgovino, zato da bo to okolje, ki bo omogočalo delovna mesta. Potrebujemo tudi močnejši skupni trg. To je tisto, kar bo vodilo do delovnih mest. Najlepša hvala. Hvala lepa, Manfred Weber. Vsak kandidat ima dve možnosti za repliko, naj vas opozorim. Niko Kue, ali se strinjate z Manfredom Weberjem, ali je dobra gospodarska politika rešitev za znižanje brezposelnosti v Evropi? Ne, ne mislim tako. Kajti trenutno imamo takšno politiko in nažalost je ta politika povsem neučinkovita. O tem razpravljamo v predvolilni kampanji, potem pa se nadaljuje varčnost, ustvarjajo se prekarna delovna mesta, plače so pogosto nižje od minimalnega dohodka, poleg tega pa se tudi zvišuje doba za upokojitev oziroma starost za upokojitev. Mladi pa so brezposelni. Torej, če želimo to rešiti, potem moramo poskrbeti za kakovostna delovna mesta za nedoločen čas. Narediti moramo konec pogodbam, kjer ni zagotovljenega minimalnega delovnega časa. Zaradi tega so evropejci revni in to je nesprejemljivo. Poskrbeti moramo, da bodo mladi dobili kakovostna delovna mesta. Hvala, Niko Kue. Margarete Vestager. Ali je res tako, da lahko skrbimo samo za splošno poslovno okolje in da ne moremo poskrbeti za konkretna delovna mesta za mlade? Hvala, mislim, da lahko storimo oboje. Evropske države se lahko združijo in poskrbijo za to, da bo povsod na voljo ustrezno izobraževanje, usposabljanje ali delovno mesto. Kajti, če ne bo delovnih mest, bo tudi prihodnost težka. Res je, potrebujemo močno gospodarstvo, vlagati je treba in vidimo, da se v Evropi oblikujejo delovna mesta. V zadnjih petih letih mislim, da smo jih oblikovali več kot 12 milijonov. Ampak veliko teh delovnih mest ni dobro plačenih. Mislim pa, da bi morali imeti gospodarstvo, kjer je mogoče udobno živeti, če delaš za polni delovni čas. Imamo različne sisteme v Evropi in to moramo spoštovati, kaj ti socialni partneri nam morajo priskočiti na pomoč. Evropska unija lahko sicer nekaj stori, ampak če pristopijo še države članice, lahko res pridemo do ustrezne rešitve. Hvala, Margarete Vestager. Zdaj pa Franz Timmermans. Eh, vi ste podpredsednik Evropske komisije in kot mogoče prihodni predsednik, kaj bi naredili? No, ko sem bil jaz na portugalskem, so me mladi eh, spraševali naslednje. Eh, ko je Antonijo Kosta prevzel oblast eh, in zagotavljal več delovnih mest, je komisija rekla, kar naprej s takimi programi izvajajte to, Manfred Weber pa je temu nasprotoval in zagovarjal vrčevanje. Mislim, da je treba razširiti Erasmus za vse mlade, ne glede na to, ali so v šoli, srednji šoli, na univerzi, delajo ali ne delajo. Na ta način bi dobili določene izkušnje v novi državi članici. Poleg tega je treba zagotoviti eh, minimalno plačo, ki bo znašala 60 odstotkov povprečne plače in tako bodo mladi lahko dobili delovna mesta, ki ne bodo plačana samo po 2 ali 3 evre na uro. Potem Eh, schema za mlade, ta program bi morali razširiti, zato ker je zelo uh, koristna. Potem uh, mladi bi morali tudi prej začeti voliti, treba bi bilo volilno starost znižati na 16 let. Hvala, Franz Timmermans. Mislil sem, da se že strinjate pri vsem, ampak očitno ne. Gospod Weber je prvi prosil za repliko, 30 sekund, izvolite, potem pa še 30 sekund za odgovor gospoda Timmermansa. Hvala, strinjamo se, da je solidarnost ključnega pomena, ampak. Tudi odgovornost je pomembna. Pri odgovornosti želim vse opozoriti na to, da je bil gospod Moskoviči socialist odgovoren za to. In gospod Dajselblom, nekdanji kolega gospoda Timmermansa, je predsedoval evroskupini. Oni so sprejemali odločitve o reformah. In zdaj predseduje socialistični finančni minister evroskupini. To je tisti organ, ki sprejema potrebne korake. Zato mislim, da bi morali vsi prevzeti svojo odgovornost. Socialisti ne smejo napadati svojih lastnih politik. Um, Lahko odgovorite, Franz Timmermans. Da, to sploh eh, ni povezano s tem, kar sem povedal. Moskovic je pogledal program, rekel, da je v redu. Jean-Claude Juncker je tudi pogledal program za Portugalsko in rekel, da bo to delovalo. Manfred Weber v Evropskem parlamentu pa je rekel, ne, to ne bo delovalo, Portugalsko je treba kaznovati ampak izkazalo se je potem, da je program deloval. Socialna pravičnost eh, je obveljala, delovna mesta so se ustvarila in mislim, da bi vlade morale delati več v tej smeri. And, um... Hvala, Franz Timmermans. In na koncu še skakeler, izvolite. Prčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti v Evropi, so storili veliko škode. Škoda je bila storjena na osebni ravni, Mladi so izgubili delovno mesto, pa ne samo mladi. Poleg tega je bila spodkopana tudi zamisel o tej skupni blaginji v Evropi. Zato je res šlo za veliko napako. Ne smemo pozabiti, da če je mlada oseba brezposelna, bo imela niže dohodke tudi v prihodnosti. Boj proti brezposelnosti mladih je res ključen boj. In to ne velja samo za države članice, ampak tudi za Evropo. Jamstvo za mlade mora biti obvezujoče povsod, zagotoviti moramo ustrezna finančna sredstva za to in poskrbeti moramo za delo na mesta tudi v prihodnosti. Vlagati moramo v zeleno gospodarstvo. Celo komisija je dejala, da bomo oblikovali na 100 tisoče delovnih mest. Zakaj čakamo s tem? Naložbe morajo biti usmerjene socialnemu in ekološkemu prehodu našega gospodarstva. Najlepša hvala, Ska Keller, Jan Zahradil, želeli ste nekaj dodati. Imam vprašanje za Franca Timmermansa, če dovolite. Ali se strinjate, da je stopnja brezposelnosti izjemno raznolika v nekaterih državah več kot 10 odstotkov, v drugih le 3 odstotke? Ali ne menite, da je to zelo dober argument za to, da rečemo, da lahko vlade predstavijo boljše rešitve? kot pa Evropska komisija. Se strinjate z mano, da če bi uporabljali pri strukturnih skladih ista pravila za nove države članice, potem uh, češki danes ne bi šlo tako dobro kot danes, brezposobnost ne bi bila tako nizka kot je danes. Brez strukturnih skladov ne bi bilo tako. Ne, ne bi se strinjal. To je bil izraz evropske solidarnosti. Ali se ne strinjate z mano, da je izraz evropske solidarnosti tudi to, da rečemo ne samo, da imamo um, nizko brezposelnost, ampak da pomagamo tudi državam v Južni Evropi, kjer je brezposelnost višja? And, um... Hvala, Franz Timmermans. Upam, da zdaj razumete, zakaj vas spodbujam k repliki, zato da se počasi spustimo v pravo razpravo. Hvala, hvala Ska Keller, hvala vsem za vaše odgovore v zvezi z migracijami in brezposobnostjo mladih. Zdaj pa si pogledajmo, kaj se dogaja v družbenih medijih. Da, zelo me veseli, ko vidim, da se na tisoče evropejcev oglaša. Mm. Več kot sedem tisočkrat je bil uporabljen hashtag TelEurope, ampak poglejmo, kako daleč gre vse skupaj, kako daleč bomo prišli ob koncu večera. Tudi Finci se oglašajo. Prejšnji večer eh, v polfinalu Eurovizijske popevke ni bilo tako, danes pa ste zelo aktivni. Poskrbite, da se bo vas, vaš glas slišal. No, številni ste izrazili tudi svoje razloge, zakaj boste glasovali na prihodnjih volitvah. Povedali ste nam v anketi, da boste glasovali za to, da se boste borili proti podnebnim spremembam, spremenili Evropo na bolje, da boste spremenili oziroma preusmerili toksične nacionalizme v drugo smer in naredili nekaj za Evropo. Poglejmo, kako ste se odzvali na to našo prvo temo. Migracije so sprožile zelo vročo razpravo. Nek uporabnik iz Belgije je si želi, da bi državljani imeli možnost pomagati imigrantom z stanovanjem in hrano. Lahko vam povem tudi, da se veliko ljudi zanima za podnebne spremembe. Številni ste poslali raznovrstna vprašanja v zvezi s to temo. Iz Nemčije, na primer, imamo eno neposredno vprašanje, ki kandidate sprašuje, kaj bodo naredili za to, da se borimo proti podnebnim spremembam in da preprečimo krizo. Radi bi slišali še več od kandidatov, tako da se kar vrnimo nazaj k razpravi. Hvala lepa, Anastina, za ta odličen prehod, kajti tako lahko pridemo k naslednji temi okolja in podnebne spremembe. Kot tudi same veste, je na tisoče mladih evropejcev na ulicah za Greto Thunberg in z gibanjem Petki za prihodnost. Vsak drugi teden dobimo novo znanstveno poročilo, ki poziva politike, kot ste vi, k konkretnim dejanjem. A vseeno, učinkovit boj proti podnebnim spremembam bi lahko bil zelo drag. Izgubili bi lahko delovna mesta v premogovništvu ali pa v v avtomobilski industriji. Stroški rabe energije za navadne državljane bi se lahko povečali. Torej, naše vprašanje kandidatom. Ali menite, da je vredno žrtovati vse to, da bi zaščitili naš planet? Kaj bi še storili ali pa česa ne bi storili? Prosim, navedite konkretne predloge. Margarite Vestager. Ja, seveda. Obstajajo določena tveganja, vendar pa mislim, da moramo na to gledati kot na priložnost. Na ta način bi lahko ustvarili na milijone delovnih mest, recimo z hitrimi vlaki v Evropi, z povezavo, boljšo povezavo evropskih mest. Tako bi se ljudje vozili z vlaki in ne bi več leteli z letali. Imamo cilje, imamo ustrezno zakonodajo, sedaj pa je potrebno poskrbeti za izvajanje. In imamo tudi že veliko tehnologije, ki jo potrebujemo. Poskrbeti je potrebno za vlaganja, za evropska vlaganja, za nacionalna vlaganja in seveda potrebujemo tudi raziskave, ampak na tehnologijo nam ni treba čakati. Veliko tehnologije že imamo. In če bomo pri tem sistematični, bomo lahko sodelovali vsi ne moremo pa tega decentralizirati na vsakega posameznega državljana. Delovati moramo skupaj. Hvala, Margarete Vestager. Ska Keller, predvidevam, da so podnebni cilji za vas zelo pomembni. Zanima pa me, ali so zeleni pripravljeni sprejeti tudi izgubo delovnih mest, da ta cilj dosežemo. Hvala. To je za nas resno vprašanje. In tako bi tudi moralo biti. Imamo samo en planet. Zaščititi ga moramo. Tukaj kompromisi niso mogoči. Ne moremo podnebi reči, no, počakaj samo malo, da spravimo hišo v red. Ne. Vemo, kaj moramo storiti, vemo, kakšni so politični instrumenti in ukrepi. Vse to je že pripravljeno, samo izvajanje manjka. Nažalost so druge skupine, ki so prisotne tukaj, vedno glasovale proti tem ukrepom v zvezi s podnebno krizo in res gre za krizo, sploh če to povežemo z izgubo biotske raznovrstnosti. To je zelo pomembno vprašanje. Kaj bi storili vi? Kaj bi storila jaz? Jaz bi prenehala z podnebje škodljivimi subvencijami, ki jih izdajamo na evropski ravni. Milijarde evrov gre v napačne namene. To bi morali uporabiti tako, kot je treba. Naprimer, spodbujali bi lahko okolju prijazne tehnologije, ki bi oblikovali tudi delovna mesta. To so delovna mesta, ki bi lahko veliko pripomogla tudi gospodarstvu. Zdaj pa delovno mesto odhaja na Kitajsko. Hvala lepa. Franz Timmermans kot podpredsednik Evropske komisije. Ali poznate znanstvena poročila? Da, seveda, vse to spremljam večkrat na dan. Naj, najprej povem, Skakeler je povedala že jasne besede o tem. Eh, gospod Kue je tudi eh, eden vodilnih eh, glede podnebja v Evropi. No, mi trije imamo že dobre rezultate, smo že nekaj pokazali v zadnjih petih letih. Ampak moj predlog je, da tako delamo še naprej v naslednjih petih letih. Naslednja komisija bo podnebne spremembe postavila na vrh svoje agende in mislim, da bomo lahko prepričali tudi številne v skupini liberalcev, tako da bomo ustvarili uh, neko zavezništvo od uh, Ciprasa do Makrona. Ampak eh, zakaj naprimer ne obdavčimo kerozina, obdavčimo benzin za avtomobile, ne pa za letala? Zakaj ne uvedemo davka na CO2 za podjetja v Evropi? Te um, dohodke bi potem lahko uporabili za ljudi, zato da bodo svoje hiše naredili bolj trajnostne. Te ukrepe bi lahko uporabili in to bomo tudi naredili, če se bomo dogovorili z državami članicami in seveda s pomočjo Evropskega parlamenta. Hvala, Franz Timmermans mislim, da smo zdaj bili priča prvemu poskusu oblikovanja koalicije, zdaj pa na drugi politični pol. Jan Zahradil, kaj bi storili vi v zvezi s podnebjem, več ali manj? Jaz sem iz srednje vzhodne Evrope. Pred 30 leti smo bili eden najbolj onesnaženih delov ne samo Evrope, ampak tudi sveta. V 30 letih smo zelo zmanjšali onesnaženje, to je mogoče, doseči na postopen način z uvedbo novih tehnologij. Socialno vzdržno in postopno uvajanje. Ne smemo si postavljati in zastavljati nerealističnih ciljev. Mislim, da bi morali izpolniti zaveze, ki smo jih že sprejeli, naprimer v pariškem sporazumu. In kar zadeva komisijo, komisija bi lahko in bi tudi morala spremeniti sistem subvencij v okviru skupne kmetijske politike. Subvencije bi morale biti bolj okolju prijazne, bolj namenjene ekološki pridelavi in majhnim kmetijam. En program je komisija že pripravila, ki je dober in komisijo moram pohvaliti. Gre za program, ki se imenuje En hektar. Bom razložil kasneje. Hvala lepa, Jan Zaradil, Niko Kue. Zahvaljujem se predvsem eh, mladim, ki že nekaj tednov oziroma mesecev ustrajajo, eh, čeprav jih ljudje ne slišijo, politiki jih ne slišijo. Eh, slišimo številne govore evropskih politikov, ampak ni pa še nobenega konkretnega ukrepa. Naprimer, Ne lotimo se velikih onesnaževalcev. Velika podjetja so odgovorna za skoraj 70 odstotkov onesnaženosti na svetu, pa ne naredimo nič proti njim. Eh, mi eh, samo eh, obdavčevanje prenašamo na najobčutljivejše prebivalce, na najrevnejše, tako kot je to skušal narediti Macron. Mislim, da bi morali delovati tudi na področju industrije, Mislim, da bi tudi z javnimi politikami lahko naredili veliko za okolje. 3 milijarde evrov smo dobili oziroma znali najti za to, da smo rešili banke. E, za okolje pa tega ne znamo narediti. Mislim, da je še veliko manevrskega prostora in sredstev, ki jih lahko uporabimo. Hvala. Zdaj pa Manfred Weber. Ali bi vi bili bolj ambiciozni, kar zadeva zaščito podnebja od trenutne komisije? 52. Ja. Če želimo doseči naš cilj do leta 2050, torej oglično neutralno Evropo, potem si moramo za to skupaj prizadevati. Vsi vemo, kaj želimo doseči. In tudi Evropska ljudska stranka to podpira. Seveda pa moramo razmišljati tudi o tem, kako to doseči. Kaj ti ne želim, da bi breme nosili zaposleni v avtomobilski industriji ali pa ubogi upokojenci. Veliko je razlogov za zaskrbljenost. Recimo podeželska območja so eden izmed teh razlogov. Torej, ko govorim, o Evropski ljudski stranki, moram povedati tudi, da je bil komisar Kanete tisti, ki je predstavil vse načrte za boj proti podnebnim spremembam in z našim delom bomo seveda nadaljevali. Hvala lepa. Manfred Weber, Franz Timmermans. Zelo na hitro. Nevladna organizacija je pregledala glasovanje v Evropskem parlamentu v zadnjih petih letih in ELS so imenovali dinozaure. To ni moja beseda, ampak beseda te nevladne organizacije ne morem več slišati tega izgovora, da bo to prizadelo upokojence, da bo prizadelo eh, revne prebivalce. Predvsem bo vse skupaj prizadelo to, če ne bomo naredili nič. Eh, tudi tukaj bodo revnejši prvi trpeli škodo. Oni nimajo načina, kako se temu zoprstaviti. In mislim, da bolj, ko bomo čakali, bolj bo to težko za ljudi in tudi dražje bo. Manfred Weber. Spet Lepe besede Franca Timmermansa, ampak konkretni dejanji in konkretna dejanja potrebujemo, če želimo doseči cilje. Schema trgovanja z emisijami, ki smo jo spostavili, to schemo lahko razširimo eh, tudi na letalski sektor. Vprašanje, kako spodbuditi inovacije, je ravno tako pomembno. Sem okoljski inženir po poklicu, torej mislim, da potrebujemo inovacije ne pa kazni. In zaradi tega je tako pomembno, da smo vzpostavili program Obzorje, ki vlaga v tehnologije, v inovacije. Se upravičujem, časa je zmanjkalo. Veliko vprašanj nas še čaka, še dve repliki, najprej Ska Keller. Parties on the climate. Velike razlike obstajajo med skupinami glede podnebnih sprememb. Nekateri govorijo o podnebju, nekateri eh, želijo konkretno ukrepati. Mi smo taki, želimo konkretno ukrepati. Moje konkretno vprašanje za Manfreda eh, Webra pa je, eh, vi pravite, da je schema trgovanja z emisijami dobra, ampak zakaj ste potem glasovali proti? Zdaj se dajo tudi prosti certifikati in podjetja lahko trgujejo z njimi med seboj. Zakaj ste glasovali proti temu? Zakaj ste glasovali proti ambicioznejšim okoljskim ciljem? To e, ni pravo okoljsko delovanje. Preden besedo dobi spet Manfred Weber, na kratko, ETS pomeni sistem trgovanja z emisijami, če slučajno kdo ne pozna te kretice. Manfred Weber. Ravno tako, zaradi tega, ker moja stranka želi doseči cilje. Lahko bi bili ambiciozni in naloga zelenih je, da so zelo ambiciozni na področju podnebnih sprememb. Ampak sestav sem se z številnimi sindikati in socialisti so mi rekli, da če bomo izvedli načrte zelenih, potem ni prihodnosti za delovna mesta, torej poskrbimo za trajnost. Bodimo torej ekološko ambiciozni, hkrati pa gospodarsko stabilni. Zagotoviti je potrebno trajnost, potrebno je povezati različna, različna področja. In še Margaret Vestager ima repliko. Uh, no, zato sem se oglasila, ker uh, ste rekli, da je moj kolega Miguel Kanjete iz ELS, ampak on, iz, uh, on ni naredil tega dela zato, ker ker je član Evropske ljudske stranke, ampak zato, ker je član komisije. Kolegica Violeta je tudi ukrepala na področju eh, prometa, zato, ker je članica komisije. Podnebne spremembe so veliko širše od nas vseh. To je tako pomembno področje, da moramo preseči strankarske delitve. Zakaj ne bi preprosto eh, začeli ukrepati vsi skupaj? Exactly Ampak, Margarete, to je bilo ravno moje izhodišče. Rekl sem, da se vsi strinjamo glede cilja, zato ne vem, zakaj poudarjamo razhajanja. Vem, da so med liberalci številni, ki se strinjajo z nami, kar zadeva hitrost izvajanja posameznih ukrepov. Seveda želimo do leta 2050 popolno oglično neutralnost, ampak zato nam še ni treba kaznovati najrevnejših. Beba, Hvala, Manfred Weber. Še ena replika in sicer Niko Kue, izvolite. Meni se tak diskurs zdi nesprejemljiv. Eh, sam sem delal v jeklarstvu v Lježu in drugih mestih in sindikalisti smo imeli številne predloge za izboljšanje. To bi lahko pomagalo pri proizvodnji in tudi pri reciklaži vseh teh materijalov. Mm, Lahko bi tudi prihranili pri detergentih, pri drugih snoveh, ne bi jih uh, metali stran. Ampak vi eh, skupaj s tajanjem ste eh, dali prav metalu in uh, dovolili ste to, da zdaj te snovi uvažamo v Evropsko unijo in s tem še bolj onesnažujemo okolje. Manfred Weber. Razumeti je potrebno, da so evropejci ambiciozni najpomembnejši. Najpomembnejša naloga predsednika Evropske komisije v prihodnosti pa bi lahko bila, da prepričamo še druge, kajti sami tega cilja ne bomo mogli doseči. Prepričati je potrebno še druge. In zaradi tega mora biti Evropska unija ambiciozna na mednarodnem prizorišču. Skupaj se moramo boriti proti podnebnim spremembam in to želim tudi jaz. Hvala lepa, hvala za vaše odgovore. Zdaj prehajamo na naslednjo temo. To je tema, ki se vam bo morda zdela nekoliko tehnična, ampak gre za temo, s katero se ukvarja veliko ljudi po kontinentu. Gre za simbol nepoštenosti in krivice. Multinacionalke, kot so Apple, Google in Nike, plačujejo le nizke stopnje davkov, pogosto manj kot 5 odstotkov. Mi, običajni državljani, pa plačujemo med 20 in 40 odstotkov. Vprašanje za kandidate katere države so po vašem mnenju davčne oaze v EU? Kako bi spremenili njihovo ravnanje, zato da poskrbimo, da bo Amazon, na primer, plačeval toliko davkov kot knjigarna na ulici? Margarete Vestager. You... S tem sem se ukvarjala iz prve roke. Ja, vi ste bili zelo radodarni, ko ste rekli, da plačujejo podjetja 5 eh, odstotkov, nekatera plačujejo celo veliko manj, nič cela, nič 5 odstotkov. Uh, Veliko dela nas torej še čaka in to, čemu smo zdaj priča, je, da države članice spreminjajo svoje davčne uh, sisteme na Malti, na Irskem, na Cipru. Spremembe torej prihajajo in eh, povsod prihaja do njih. Potrebujemo digitalno obdavčevanje, številna podjetja se nam reči izogibajo plačevanju davkov. Nekatera podjetja pa tudi plačujejo davke in to je potem nepravično. Potem Eh, potrebujemo tudi um, nek prag za obdavčitev podjetij. In uh, želimo, da podjetja prispevajo v družbe, kjer poslujejo. Številna podjetja to že počnejo in zagotoviti moramo pravičnost. Eh, države, ki ste jih omenili, ali so to davčne oaze? Zame so davčne oaze tiste države, kjer vsak plačuje davke. Thank you, thank you, Margaret Vestager, Skakiro. Hvala lepa, Margarete Vestagerska Keller. Ali ste tudi vi tako optimistični ali prihajajo spremembe? Right. Ja, upam, da je res tako, kaj ti trenutna situacija je zares škandalozna. Omenili ste, kako nizke davke plačujejo velika podjetja ta torej ne prevzamejo svojega dela odgovornosti in eh, zaradi tega izgubljamo denar naših davkoplačevalcev, denar, ki bi ga potrebovali za izgradnjo šol, za izgradnjo bolnišnic, za dober zdravstveni sistem. Torej, zares je ključnega pomena, da vzpostavimo davčno pravičnost. To nas bo privedlo tudi do družbene pravičnosti. Nesprejemljivo je, da se lahko veliti, velika podjetja izogibajo plačilu davkov. Potrebujemo pa tudi preglednost. In preglednost mora veljati za vsa podjetja. Poleg tega pa imamo tudi že jasna pravila za preglednost. Celo jasno mora biti, koliko zaposlenih ima določeno podjetje v določeni državi in tako naprej. Liberalci pa tudi konzervativci pa so glasovali za izjeme pri teh pravilih glede preglednosti, ampak jaz mislim, da teh izjem ne bi smelo biti. Preglednost mora veljati za vse. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Franz Timmermans. Omenjena je bila vaša država. Zanima me, ali menite, ali je to dačna oaza. No, čas je bil že za spremembe. In strinjam se z Margarete, ko pravi, da potrebujemo neko eh, minimalno stopno podjetniškega davka. 18 odstotkov bi eh, bil ta davek, po mojem mnenju. Potem pa se lahko države odločijo, da ta davek tudi povečajo. Ne morejo pa se odločiti, da ga zmanjšajo. Gospodarstvo se je res bistveno spremenilo. Uh, smo pri četrti industrijski revoluciji in uh, V določenih državah eh, se ne plačujejo davki, podjetja ne plačujejo davkov in eh, mi moramo zahtevati od teh podjetij, od Amazona moramo zahtevati, da plačajo davke. Hvala lepa, še 20 sekund. Zanima me naslednje. Vi predlagate davek na podjetja 18 odstotkov. Zanima me, kako boste poskrbeli, da se bo Irska s tem strinjala. Hvala. Mislim, da bodo države spoznale, da to škodi njihovemu gospodarstvu dolgoročno. Mm, to pravzaprav ni v korist nikogar in eh, mislim, da bi morali eh, znati prepričati ljudi, da temu sledijo. Mislim, da bomo lahko prepričali tudi mojo lastno državo. Hvala lepa, Franz Timmermans, Jan Zaradil, kaj pa vi menite o preglednosti? Najprej moram reči, da Najbrž obstajajo velike razlike med nami, kajti jaz mislim, da je to vprašanje v pristojnosti držav in Evropska unija ni država. Morda si nekateri želijo, da bi bila država in potem seveda razumem, da pozivajo k uvedbi panevropskih davkov. Jaz v to ne verjamem. Mislim, da bi morale biti davčne oaze prepovedane. Mislim, da so bili storjeni dobri koraki. Sedaj je obvezna izmenjava podatkov vseh eh, podjetij, ki eh, poslujejo z dobičkom večjim od 750 milijonov. Torej, nikakor ne mislim, da bi morali imeti obdavčevanje na evropski ravni. To bi moralo ostati v pristojnosti držav članic. In Margarete Vestager je dejala, da je komisija želela vzpostaviti ustrezno konkurenčno okolje v Evropski uniji. Hvala, Jan Zahradil, Niko Kuen. Ali se strinjate, da Evropa nima besede ali ne bi smela imeti besede pri obdavčevanju? Ne, sploh ne. Mislim, da v Evropi obstajajo območja, kjer. Uh, Eh, ni eh, več eh, šol, kjer se to ne financira, kjer ni bolnišnic. Torej, vse to je izginilo in davki ne koristijo prebivalstvu. Koliko let že razpravljamo o tem, da bi morali harmonizirati davke na evropski ravni? Morali bi se izogniti fiskalnemu dumpingu, ki obstaja na evropski ravni. Predlogi obstajajo že vrsto let, eh, ljudje so bili na oblasti, pa tega niso storili. In mislim, da moramo končati samo z besedami in se dejansko lotiti dela. Boj proti um, davčnim utajam. To ogromno stane. Um, različne službe in storitve po Evropski uniji. Na milijarde evrov se izgubi in uh, žvižgači opozarjajo na to, opozarjajo na različne finančne eh, škandale in zagotoviti je treba, da se jih zaščiti, ne pa obsodi. Hvala lepa, Niko Kuje, Manfred Weber. Bil sem ponosen evropejec, ko se je komisija odločila ukrepati proti Irski. Margarete, vi in Jean-Claude Juncker ste odločili, da mora Irska pošteno plačati in prispevati k evropski družbi oziroma Apple. In tako je tudi prav. Vsi morajo prispevati. Vsi se strinjamo, da se moramo boriti proti davčnim oazam in da potrebujemo digitalni davek. In ta denar bi jaz porabil za to, da pomagamo tistim, ki zaostanejo pri tej preobrazbi. Vprašanje pa je, kako to doseči. Zato so potrebne spremembe. Tudi na področju, naprimer, glasovanja o obdavčevanju. Mislim, da bi morali iz načela soglasja prejiti na glasovanje za kvalificirano večino. V splošnem menim, da je dobro, da imamo konkurenco na področju davkov, vendar na posameznih področjih, naprimer pri obdavčevanju digitalnega sveta, potrebujemo skupen pristop. Hvala lepa, Manfred Weber. Vsi ste že uporabili možnost replike, Vsaj enkrat, torej vsi imate še eno možnost eh, replike. Hvala lepa za vaše odgovore. Okolje, obdavčevanje, to so zagotovo vroče teme. Anastina, kako se ljudje odzivajo na spletu? No, spet smo v središču za družbene medije in eh, zelo ste aktivni na hashtagu Tell Europe. Oglašate se, zahvaljujem se vam za to. Naj vam povem, kaj ljudje pravijo na spletu in zato vam bom pokazala besedni oblak. Eh, podnebje, zeleno, to so zelo priljubljene besede, ki se pojavljajo. Številne vas zanimajo tudi eh, druge teme, radi bi spoznali kandidate, radi bi spoznali Evropsko komisijo in pa volitve, ki bodo potekale od 23. do 26. maja. Še ena zelo priljubljena tema, na katero smo naleteli, pa je enakost med spoloma. Ena oseba bi rada izvedela, kako eh, se bodo kandidati soočili z razliko v plačah med moškimi in ženskami. Potem eh, priča smo tudi v sponu populističnih strank in gibanj v Evropi, euroskepticizmu. Nekateri ste izrazili eh, nezaupanje v Evropsko unijo, tudi to se pojavlja. Iz Nemčije je prišel en tweet, ki mislim, da dobro povzema to, kar nekateri čutite in mislite. Ljudje torej menijo, da je Evropska unija preveč eh, nejasna, nejasno je to, kaj Evropska unija počne in zakaj pri vsem skupaj pravzaprav gre. Prosim, pošiljajte še naprej svoje komentarje, svoje vprašanja na hashtag TellEurope in eh, vrnimo se nazaj k razpravi. Hvala lepa, Anastina. Zdaj pa prehajamo na vprašanje v zvezi z zunanjo politiko. Evropska unija v svetu, kjer dominirata Amerika in Kitajska. Evropska unija se vedno znova znajde v kočljivih situacijah z tema velesilama v zvezi z dogovorom z Iranom, Severnim tokom 2 ali prosto trgovino. Donald Trump grozi, da bo uvedel nove tarife na evropsko blago. Gre za široko temo, ampak zanima me, kaj menite vi o teh vprašanjih vprašanje za vas, kandidate za predsednika komisije, je naslednje. Če želimo doseči dogovor z Donaldom Trumpom, in to bo najverjetneje vaša naloga, če boste predsednik oziroma predsednica, me zanima, ali ste pripravljeni odpreti evropske trge ameriškim kmetijskim proizvodom, vključno z gensko spremenjenimi proizvodi, kakor zahteva Donald Trump. Najprej Ska Keller. Ne. Ampak mislim, da moramo razmišljati širše. Razmisliti moramo o tem, kakšno vlogo želi Evropa igrati v svetu. Naša vloga je lahko pomembna in razmisliti moramo o tem, kakšno je naše mnenje v zvezi s tem vprašanjem in ravnati moramo složno. Evropa mora spodbujati mir in človekove pravice po Evropi. To je tisti signal, ki ga lahko pošljemo. Nekaj že počnemo, mi smo največji donator pomoči za borce za človekove pravice po svetu. Ampak kot Evropska unija in države članice, pa po drugi strani pošiljamo tudi orožje diktatorjem. Koherentni moramo biti, ustaviti moramo izvoze orožja na konfliktna območja. Ne smemo več biti zatočišče za diktatorje, ki pri nas skrivajo svoj denar na bankah, naprimer. Za človekove pravice moramo skrbeti vedno in povsod. Hvala. Najlepša hvala, Ska Keller, Franz Timmermans. Kako bomo enotni? Če smo enotni, smo močnejši, ampak če imamo voditelje v Evropi, ki so najboljši prijatelji z Putinom, ki ga prosijo za denar, če imamo voditelje, ki se pogovarjajo z Donaldom Trumpom, kako želimo potem ustvariti občutek enotnosti. Prvič v zgodovini imamo ameriškega predsednika, ki meni, da je najbolje, da imamo šipko in razdeljeno Evropo. In to je za nas zelo nevarna situacija, kajti potrebujemo enotnost in prepričati moramo tiste politične sile, ki menijo, da je Putin njihov najboljši prijatelj, to so politiki, kot so Faraž, Salvini, Štrahe in tako naprej. Te politike moramo prepričati, da je najpomembnejše, da smo enotni, da smo odločni v našem odnosu z Putinom in drugimi, kajti v nasprotnem primeru bodo drugi odločali o našem ravnanju. Hvala, Franz Timmermans, Manfred Weber, a lahko prav pri vsem rečemo ne Trumpu, saj bo pritisnil na nas. Ne, sploh ne. Američani, so naši prijatelji, imamo skupne vrednote, naprimer svobodo tiska, neodvisno sodstvo, uravnoteženost med spoloma in demokracija. To so naše skupne vrednote. Zato se ne smemo boriti proti američanom. Ampak to, kar se dogaja v Beli hiši, pač ni naš pristop k politiki, zato moramo biti jasni. Ameriškemu predsedniku bi rekel, dobro, sklenemo lahko dogovor o določenem, določenih kategorijah blaga, ampak samo, če bomo partnerji. Če nas boste silili v karkoli, bo Evropa sprejela ustrezne ukrepe. Sveda, govoriti moramo o ustreznih mehanizmih. Na zunanjih zadevah imamo sedaj spet zahtevo o soglasnem glasovanju. Evropa se tako ne more dovolj hitro odzvati. Poglejte, kaj se je zgodilo z Venezuelo. Potrebujemo nove mehanizme. Tako bomo lahko poskrbeli, da bo Evropa lahko svoje vrednote širila tudi po svetu. Hvala. Hvala lepa, Manfred Weber. Niko Kue, kaj pa vi menite o odnosih z ZDA Kitajsko? Euh, Mislim, da prostotrgovinske pogodbe pravzaprav šibijo položaj Evrope zaradi tega, ker ne moremo uveljaviti svojih okoljskih standardov ali pa svojih družbenih standardov ne moremo poskrbeti za to, da bi bili spoštovani standardi, ki jih imamo v Evropi, da bi bil spoštovan življenski standard v Evropi. Gre za zasebno pravičnost, ki ogroža države članice. Naj navedem primer Egipta. Minimalni dohodek, minimalna plača je bila postavljena pod vprašaj zaradi skrivnih sodnih postopkov, ki pogosto potekajo za zaprtimi vrati. Torej, to vrstne pogodbe so škodljive, kajti vplivajo na kmete, na celotno evropsko prebivalstvo. Hvala, Niko Kue, gospod Zahradil. Ali bi vi govorili o kmetijskih proizvodih? Najprej moram reči, da je za nas v Evropi trgovina še vedno gonilo rasti. Mislim, da bi se morali pogajati z američani, kajti čezatlantski trg je velika priložnost, ne glede na to, kdo je v tem trenutku ameriški predsednik. Ampak to ni edini trg, obstajajo tudi drugi. Kot predsednik, podpredsednik odbora za mednarodno trgovino sem bil zelo vesel, da smo sklenili prostotrgovinski sporozum z Japonsko. S tem smo ustanovili največje prostotrgovinsko območje na svetu. Mislim, da bi morali s tem nadaljevati. In zdaj, v času protekcionizma, bi si mi morali prizadevati za to, da bi še bolj spodbujali prostotrgovino zlasti z azijskimi državami, kajti tam je gospodarska prihodnost tega sveta. Najlepša hvala, Jan Zaradil, Margarete Vestager, Evropska komisarka za konkurenco. Vi ste se soočali z drugimi državami. Pa kakšen je vaš odgovor? Lahko bi imeli veliko boljšo Evropo, polno zaupanja in uh, To je največji gospodarski blok eh, na svetu. Mi smo prvi partner 80 državam in eh, mislim, da bi lahko bili bolj eh, polni nekega zaupanja. Potrebovali pa bi dostop tudi do drugih trgov. Če njim omogočimo dostop v Evropo, potem bi morali tudi oni omogočiti dostop nam. In, uh, morali bi se zavedati tudi neenakih konkurenčnih pogojev izven Evrope. Mi smo si zelo prizadevali za to. Ali naj eh, končam svoj prispevek, ali nimam še nekaj časa, sem. On, well, Lahko nadaljujete, hvala. No, nekako smo zapustili stari model eh, proste trgovine. Zdaj eh, potrebujemo trgovino, ki bo temeljila na eh, vrednotah in vrednosti. Mi imamo namreč vrednote glede kmetijstva, glede pridelave, glede blaginje živali in tako naprej. In zato so prosto trgovinski sporazumi z Kanado in drugimi državami zelo pozitivni, ker smo na ta način tudi ustvarili neke pozitivne učinke in nova delovna mesta. Kako je? Hvala, Margarete Vestiger. Niko Kue želi podati repliko. Komu? Gospodu Timmermansu. Kajte, gospod Timmermans je prvi podpredsednik Evropske komisije in vem, da v njegovej politični družini, vsaj v Valoniji, vlada veliko nasprotovanje tem prostotrovinskim sporozumom, naprimer pol manjete v Valoniji. Imamo nekaj vizij v zvezi s prihodnostjo, ampak sprejemamo, da se o teh sporazumih pogaja za zaprtimi vrati in da se uvajajo neki eh, sodni postopki, ki so zunaj naših držav. Zanima me, ali lahko poskrbimo za to, da bi se o teh sporazumih govorilo tudi v javnosti. Kar takoj vam bom povedal. To, kar je povedal Paul Manjete, to, kar ste storili vi, je dejansko vplivalo na sporozume. Dejansko ste veliko spremenili. Omenili ste arbitražo. Zdaj je to mnogo bolj pregledno kot prej. To je dejalo tudi sodišče v Luksemburgu. To, kar ste storili vi in kar je storil pol manjete, je res veliko prispevalo k temu, da so zdaj zadeve bolj pregledne, dostopne javnosti. Nismo še na cilju, veliko dela nas še čaka. Ampak, Zdaj smo že tako daleč, da o tem ne odločajo samo strokovnjaki, ampak o tem govori tudi javnost. Hvala, Manfred Weber. Želite uporabiti še zadnjo repliko? Želim nagovoriti predstavnika Levice in sicer gre za trgovinsko vprašanje. 36 milijonov delovnih mest v Evropski uniji je danes odvisnih od trgovine moč evropskega kontinenta temelji na trgovini. Zaradi tega ne razumem, zakaj stranke z levice, zeleni, levica in tudi socialisti, zakaj ne želijo uporabiti trgovine kot sredstva za boljše življenje. Recimo, lahko bi se borili proti delu otrok na globalni ravni. Torej, uporabimo trgovino in poskrbimo za boljši planet, za boljše življenje. Kako je? No, to so spet samo besede, ampak eh, v praksi pa zmanjšujete okoljske norme in socialne standarde za to, da bi ustregli uh, mednarodni trgovini. Vi ne ustvarjate teh ustreznih pogojev mm, in zato se znižuje kakovost življenja evropejcev. Imate pa vse čas to na jeziku vendar ne naredite nič, da bi evropejci ohranili svoj standard življenja. Naj vam povem naslednje. Nekaj milijonov ljudi je odvisnih od trgovine, ampak z vašo obravnavo mednarodne trgovine se nekako izgublja ta vitalnost v Evropski uniji. Hvala lepa, Niko Kues, Keller. Ja, Replika je veljala tudi meni, zato mislim, da bi tudi jaz morala dobiti 30 sekund. Jaz mislim, da trgovina lahko igra pomembno vlogo, vendar pa trgovina mora biti zgolj instrument za dosego cilja, ne pa cilj sam po sebi. Zdi se, da imamo trenutno politiko več je trgovinskih sporazumov, boljše je. Ampak ne smemo pozabiti na evropsko gospodarstvo če bomo zgolj uvažali surovine iz drugih držav, potem zagotovo ne bomo poskrbeli za enakomeren razvoj. Torej, paziti moramo na to, kakšni so učinki trgovine. Hvala lepa. Še zadnja replika. Komu je namenjena? Imam vprašanje za gospoda Weberja, kajti na moje veliko presenečenje je dejal, da bi podprl glasovanje za kvalificirano večino na področju zunanje politike. Jaz pa še zmeraj menim, da je zunanja politika politika, ki temeli na nacionalnih interesih, na načelu nacionalne suverenosti. In vidimo, da Italija podpira Haftarja, medtem ko Francija podpira legitimno vlado v Libiji. Torej, kako združiti te različne interese? Mislim, da bo to le poglobilo razhajanje med evropskimi državami. Vprašanje ni, kako se na to odzvati. Vprašanje je, ali skupno politiko potrebujemo, če si ogledamo, kaj se dogaja v Libiji ali pa v Venezueli. Štiri tedne smo potrebovali za skupno stališče Evropske unije na temo komunističnega režima Madura. In to ni Evropa, v kateri sanjam. Jaz sanjam o Evropi, ki se bori za naše vrednote, za demokracijo, za mir, za svobodo, za mir na našem kontinentu. In to Te cilje lahko dosežemo le, če bomo sprejemali odločitve s kvalificirano večino. Hvala, Manfred Weber. Zdaj pa še ena replika Margarete Vesteger. Moja replika je namenjena SKA. Mislim, da je treba tukaj omeniti tudi podnebne spremembe. Naprimer, slovensko podjetje razvija električna letala. Po drugi strani imamo tudi evropska podjetja, ki razvijajo črpalke in vetrnice. Zdaj želimo te rešitve izvoziti drugam. Tega pa ne bomo mogli storiti, če ne bomo imeli trgovskih instrumentov. Uporabiti moramo najboljše možne rešitve, ki jih že poznamo. Se strinjam? Res je, ne želimo ustaviti trgovine, ampak dejansko moramo upoštevati podnebje. V trenutnih trgovinskih sporazumih tega ni. Ne upoštevamo naprimer izpustov CO2, ki jih ustvarjamo. Pariški sporazum ni omenjen v nobenem prostotrgovinskem sporazumu. Človekove pravice so omenjene samo zato, da tam pač so, ampak nimajo nobenega pomena podnebne spremembe moramo vključiti v prostotrgovinske sporazume. To poskušamo doseči mi, zaenkrat še nimamo večine v Evropskem parlamentu, ampak zato si prizadevamo. Pariški sporazum in podnebni cilji morajo biti posod tudi v trgovinskih sporazumih. Uh, Hvala lepa. Vsi ste uporabili svoje replike, le Franz Timmermans, eh, vi ste prihranili svojo možnost replike. Hvala lepa vam vsem za odgovore, sedaj pa k naši zadnji temi. To je občutek, ki se krepi med državljani, namreč občutek, da Evropska unija ne deluje več. Britanski državljani so se odločili, da izstopijo iz Evropske unije. Na mačarskem Viktor Orban zmaguje na volitvah za sloganom Zaustavite Brusel. V Italiji se je Mateo Salvini očitno odločil za isto taktiko in evropske vrednote so ogrožene postepa, potekata že postopka kršitve načela pravne države z opr Polsko in Mačarsko. Druge države bodo najbrž sledile in udeležba na volitvah zadnja desetletja upada. Torej vprašanje kandidatom, kako bi razložili uspon euroskepticizma? Nosite delček odgovornosti tudi vi? Mislim, da je problem širši. Nacionalizem je to. In eh, ta deli Evropsko unijo. Določene sile želijo uničiti Evropsko unijo in tudi ne priznavajo človekovih pravic eh, drugim ljudem. To je problem, s katerim se, s katerim se v Evropi soočamo. Veliko bi morali naredili, narediti proti temu. Nekaj zelo pomembnega je naslednje. Tem ljudem ne smemo dati dovolj prostora. Eh, ne gre za to, da oni prevladajo. Pravzaprav niso tako številni, če pogledamo po Evropski uniji. Torej, koliko prostora bomo dali tem nacionalističnim silam na evropskih volitvah, naprimer? Tudi mi, eh, kot evropske stranke, se moramo odločiti, ali bomo sodelovali s temi ekstremističnimi silami. V ELS so imeli to možnost izbire, naprimer v Avstriji, potem imamo Orbana. To vprašanje tudi še ni bilo rešeno. Torej, obstaja vprašanje, ali naj zauzamemo distanco do teh ljudi in se zauzamemo predvsem za evropske vrednote in demokracijo, ali pa tega ne storimo. Hvala lepa, Ska Keller, Franz Timmermans. Kolikšen delež odgovornosti nosite vi na področju politike, na področju komuniciranja ali dejanj? Nekaj naj bo jasno. Ljudje, ki so včasih volili za mojo stranko in tudi druge stranke tukaj, zdaj glasujejo za nacionaliste, včasih tudi skrajneže. To je naša krivda. Očitno jih nismo uspeli prepričati, da ostanejo z nami. Očitno verjamejo tem besedam. Zdaj so seveda razočarani. Poglejte, kaj je Brexit storil v Združenem kraljestvu. Dan danes je Združeno kraljestvo kot igra prestolov na steroidih. To je zaradi te politike delitve. Naša Odgovornost je odgovornost vseh državljanom, moramo ponuditi rešitve, s katerimi bodo spet sprejeli evropski projekt, s katerimi bodo spet podprli vse skupine tukaj, ki imajo konstruktivne predloge za prihodnost. To je edini način nadaljevanja. Da, krivda je naša, ampak rešitve imamo. O rešitvah govorimo danes, vsak ima svoje zamisli, ampak vsi si moramo prizadevati za to, da bomo imeli skupno Evropo, za to, da bomo skupaj reševali probleme, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, Niko Kue. Unite Evropejne existe. Evropska enotnost je obstajala, vendar pa je danes ogrožena. In sicer zaradi politike varčnosti, ki je nasilno potekala zopr države na jugu in zaradi tega imamo tudi nekaj radikalnih glasov. Vendar pa mislim, da fašisti ne bodo ogrožili prihodnosti Italije, Mačarske in tako naprej. Ali bomo ostali zgolj pri politiki trga ali pa bomo prisluhnili ljudem, tistim, ki živijo v Evropski uniji doslej smo le znižali njihove pokojnine, povečali smo upokojitveno starost in tako so ljudje zatočišče našli v eh, svojih domovinah. In krivda je vaša, kajti vi ste vodili to politiko. Skakeler in Franz Timmermans imata še možnost replike. Če se ne motim, ampak zdaj ima besedo Manfred Weber. Hvala. Moja skupina je Evropska ljudska stranka in mi smo med ustanovnimi očeti Evropske unije. Vidimo pa, da sta nacionalizem in egoizem spet na pohodu. 26. maja na letošnjih volitvah se moramo boriti proti tistim, ki želijo uničiti Evropo. Boriti se moramo za Evropo. Dva elementa sta pomembna. Če želimo ustrezne odgovore, mora Evropa biti demokratična. Tisti, ki so zagovarjali Brexit, naprimer, so govorili, da želijo spet prevzeti odgovornost v svoje roke. Evropski parlament pa je mesto, kjer se moramo odločati o prihodnosti Evrope. Evropa mora biti demokratična. In drugič, potrebujemo mehanizem za to, da obranimo svoje vrednote. V Evropski uniji so urednote pod pritiskom, zato želim, da bi imeli neodvisen mehanizem za zagotavljanje pravne države, zato da bi lahko z evropskimi sredstvi sankcionirali tiste, ki ne spoštujejo naših temeljnih načel. Zato si bom prizadeval jaz. Hvala lepa, Manfred Weber, Jan Zahradil kot voditelj konzervativcev, reformistov. No, jaz mislim, da je glavni problem v tem, da običajni ljudje v evropskih eh, državah, ki se ne zanimajo za vsakodnevno politiko, da so nekako siti te neskončne evropske integracije. Oni čutijo, da se Evropska unija umešava v njihovo vsakdanje življenje, da ogroža njihov tradicionalni način življenja, njihove družbene navade in tako naprej. Zato Da, zelo se zauzemam za evropsko povezovanje in tudi Evropsko unijo, ampak kot sem rekel že na začetku, si želim Evrope, ki bo delala manj, pa to bolje, ki bo bolj decentralizirana. Ne mislim, da bi več Evrope in več Evrope, da bi to predstavljalo univerzalen odgovor na vsa vprašanja in probleme. Ampak Evropska ljudska stranka in socialisti so bili tukaj vodilni že zadnjih 25 let in. Ne vem, če bodo lahko zagotovili kakšno prisno spremembo. Hvala lepa. Franz Timmermans, eh, zadnja replika. Mislim, da gospod Zahradil zelo dobro ve, da se nisem strinjal z polsko vlado, ki je del njegove stranke v zadnjih treh letih in nekateri so mi rekli, ne, ne počnite tega, ljudje bodo razočarani, ampak kako bi gospod eh, Zahradil potem razložil, da po treh letih sporov podpora Evropski uniji ni upadla. Poljaki menijo, da je Evropska unija pomembnejša kot kdajkoli prej. Torej, ne vzemite jim tega. Hvala, izvolite. Uh, no, ne moram govoriti o, o Poljakih, ampak lahko vam dam primer iz svoje države. 90 odstotkov Čehov želi seveda ostati v Evropski uniji to pomeni, da eh, jim je na nek način všeč eh, ideja evropske integracije, ampak 75 odstotkov državljanov moje države pa ne želi prevzeti evra. To je tudi zgovorno. Torej, ljudje imajo radi Evropsko unijo, ampak ne želijo pa vsega. In treba je najti pravo ravnovesje med evropsko ravnjo in nacionalno eh, ravnjo. Hvala lepa. Margarete Vestager zakaj ljudje Evropi obračajo hrbet. Ste kritični tudi do, zas, do sebe? Mislim, da je razlogov več. Če želite kaj spremeniti, je treba začeti pri sebi. Spremenimo lahko svoj način govora. Pogosto govorimo tako, kot da želimo, da nas ne razumejo z temi kraticami in tako naprej. Lani smo sprejeli nekaj, kar se imenuje GDPR. Kako naj kdo to ceni, Začeti moramo govoriti drugače, sneti moramo oznake. Če ljudje nekaj opredelijo kot problem, moramo o tem odkrito govoriti. Potem pa moramo seveda biti toliko pošteni, da povemo resnico. Zdaj se moramo boriti proti lažnim novicam. To je del rešitve. Ljudem moramo dejansko dati nekaj, o čemer bodo lahko razmislili. Potem bomo govorili o tem, kako bomo združili nacionalne demokracije in evropsko demokracijo, zato da bo to delovalo na vsakdanji ravni. Hvala, Margarete Vestager. Zamujamo, Anastina, na hitro, družbeni mediji. No, na tisoče ljudi se nam je pridružilo, pet tisoč nas spremlja na YouTubu, eh, veliko, veliko na eh, YouTubu oziroma Facebooku. Potem na Twitterju 7000, eh, predvsem v Belgiji, na Irskem, na Finskem, ehm, Kitos. Eh, torej, zahvaljujem se svojim eh, rojakom. Številni se spraševali o specifičnih temah, pa tudi o bolj širokih temah. Naprimer, iz Italije smo dobili vprašanje evropskega državljana, ki sprašuje, zakaj naj bi se jaz počutil zastopanega strani katerekoli od evropskih strank. Vračamo se k razpravi. Torej, kandidati bodo sedaj imeli še zadnjo priložnost, da pridobijo vašo podporo. Šest vas je na odru, šest bi vas rado vodilo Evropo naslednjih pet let. Eno minuto imate za zaključni argument. Franz Timmermans. 40 sekund, ker zamujamo. Začel bo Franz Timmermans. Slišali ste nas danes, slišali ste kako se naša mnenja razhajajo. Upam, da se boste lažje odločili, kako glasovati prihodnji teden. Ampak ne glede na to, kako se boste odločili, poskrbite za to, da se boste odločili, poskrbite za to, da boste predstavili svoje mnenje, kajti v nasprotnem primeru vam bo glas ukradel kdo drug. Glasujte na evropskih volitvah. Dovolite, da bo spregovorilo vaše srce. Glasujte za stranko, za katero menite, da nam bo najbolje rešila probleme v Evropi. Ampak na noben način ne bodite malodušni. Manfred Weber. Če bi lahko svojega starega očeta vprašal, kaj meniš o Evropi danes, bi prav gotovo dejal, da imamo najboljšo Evropo doslej. In 26. maja moramo poskrbeti, da to Evropo obranimo pred egoisti in nacionalisti, ki so spet na pohodu. Jaz pa želim odpreti novo poglavje, optimizem, nove perspektive za Evropo, za to odlično zamisel o Združeni Evropi. In še enkrat, želim, da to storimo na demokratičen način. Vi odločate o sestavi parlamenta. Vi boste odločali, s katerimi temami se bomo ukvarjali v naslednjih petih letih. Demokratična in močna Evropa. Hvala, gospod Stager. Dve stvari bi povedala. Najprej, pomembno je pokazati, da bomo zagotovili spremembe. In potrebujemo komisijo, ki bo uravnotežena po spolu, torej enako število moških kot žensk. To bo najbolje odrazilo našo družbo. Druga stvar pa je naslednja. Izzivi, s katerimi smo se danes soočali, so zelo težki. Eh, treba se bo z njimi spoprijeti, težko bo, treba bo preseči naše razlike in najti skupne rešitve. Moč za spremembe prihaja od vas. Glasovanje vam daje moč. Pojdite na volitve in glasujte. Bodite navdihnjeni na teh volitvah, sicer vam bodo glas vzeli drugi. Jan Zahradil. Rekel bi, da. Na odru verjetno nihče ni zadovoljen s trenutnimi razmerami v Evropi, ampak vsak od nas ima drugačne odgovore na te izzive. Moja država se je pred 15 leti pridružila Evropski uniji. Prihajam iz nekega drugega dela Evrope, imam drugačne izkušnje in sem na drugačen način doživljal evropske integracije. Občutek imam, da nas druge v Evropi včasih ne razumejo najbolje. Mi smo občutljivi v zvezi z suverenostjo in nacionalno identiteto. Če želimo sodelovati skupaj, moramo najti način za sodelovanje in ravnovesje med evropsko in nacionalno ravnjo, kakor sem dejal na začetku. Hvala, Ska Keller. Povsod po Evropi se mladi podajo na ulice, ker se bojijo za svojo prihodnost. In kažejo svoj strah in ta strah se spremenja v jezo, v jezo na politike, ki niso storili ničesar. In to jezo znajo uporabiti in mi moramo storiti isto, kajti obstaja upanje, da zagotovimo boljšo prihodnost. Ampak potrebujemo spremembe, potrebujemo pogum in potrebujemo močno vlogo Evropskega parlamenta, ki se bo boril za varstvo okolja, za družbeno, za socialno demokracijo in za prihodnost. In to ponujemo kot zeleni vsem evropejcem. Nikako je? Ah, Le dirigeant. No, ravno kar smo tu. Eh, videli in to vidimo že nekaj let. Evropski voditelji veliko govorijo, ampak ne lotijo se težav, nič ne naredijo proti podnebnim spremembam, proti prekarnosti, proti davčnim goljufijam. Mi si želimo Evrope, ki se bo s tem soočila. Želimo si, da bi eh, glasovali v Španiji za feminizem, za Evropo, v Italiji, da se zoprstavijo fašizmu. Želimo si, da bi vse evropske države glasovale za socialne države. Želimo si, da bi se Evropa povsem spremenila, da bi spremenila usmeritev in prosimo vas, da glasujete za levico, ker samo mi lahko zagotovimo te spremembe. Hvala, nikako je. Razprave je. Konec. Upam, da ste tudi vi videli koga, za katerega menite, da bo odličen predsednik eh, komisije. Zdaj pa vas vse lepo prosim za aplaus. Thank you. Hvala lepa za to razpravo. Seveda pa se razprava nadaljuje na spletu. Anastina, kaj se dogaja na družbenih medijih? Zelo živahno je bilo, veliko postov je bilo, veliko objav, tako da sploh ne morem vseh povzeti. Tudi eh, novinari so se oglašali eh, iz Francije predvsem. Eh, rekli so, da je bila razprava polna spoštovanja in tudi polna pomena. Hvala lepa. Vsem vam v parlamentu, vsem vam, ki nas spremljate od doma, ne pozabite glasovati od 23. do 26. maja, odvisno od tega, v kateri državi živite. Sedaj pa v imenu celotne evrovizijske ekipe lahko noč. Sorry.